Počaščena sem, da sem prva komisarka, ki vas lahko pozdravi kot podpredsednika parlamenta. Hvala lepa, gospod komisarka. Hvala lepa za ta kompliment in za čestitke. Zahvaljujem se vsem, ki ste mi čestitali upam, da bo Evropska unija postala skupnost solidarnosti in da bomo imeli Noetovo barko, kamor bomo sprejeli veliko ljudi. Šest resolucij imamo na to temo. Tako smo tudi zaključili s to razpravo, jutri pa bomo glasovali o tej temi. Zadnja točka na našem dnevnem redu danes pa je izobraževanje pravosodnih delavcev. Pozdravljam vse, ki ste še ostali z nami. Gre za vprašanje, za ustni odgovor, za razpravo. Vprašanje komisiji. Najprej prosim gospoda Berlinguerja da nas uvede v to temo. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, poslanke in poslanci. Ta ustni odgovor se navezuje na rezolucijo parlamenta, zato in izpostavlja pomen evropske pravne kulture ki mora biti prisotna na celotnem zemlju. In tukaj bi rad še posebej izpostavil pomen tega. Glede na sporočilo, ki ga mora pripraviti eh, komisija o prihodnjih politič, eh, poljotnih projektih, eh, bi si želeli razjasniti nekatere zadeve. Posvetovanje s parlamentom se mora začeti čim prej in parlament se mora vključiti v začetno fazo, ko se bodo šele zasnavljali ti prihodni projekti, tako da ne bo prepozno in da ne bomo vključeni šele takrat, ko bodo projekti že precej opredeljeni. E, zaradi tega, ker lahko pri tem prispevamo nekaj bistvenega. Sodnik na nacionalni ravni, odvetnik, v posameznih državah članicah, danes te ljudje igrajo bistveno vlogo za evropsko zgradbo, kajti na ta način v evropskem smislu interpretirajo tudi evropsko in nacionalno pravo, zato da na ta način z reševanjem sporov urejajo vsakdanje življenje državljanov in ustvarjajo evropsko državljanstvo. Gre za vse ljudi, ki živijo na tem območju, ki se lahko dotaknejo prednosti in elementov pravic, ki jih prinašajo tako um, evropska kot nacionalna prava, tako da se lahko odzovejo na mnoge probleme, ki bi sicer ostali nerešeni. In s tem želim povedati naslednje. Želimo stvari nekoliko obrniti. Ne strinjamo se, da bodo to vrstni pilotni projekti taki, kot je naprimer Erasmus. Kajti uh, v pri, takem primeru bi bilo število pravosodnih delavcev vključenih v take projekte izredno nizko, tudi zaradi stroškov mobilnosti. Pa tudi zaradi drugih razlogov. Najpomembnejše vprašanje pa zadeva uh, usposabljanje in spoznavanje. Moram reči, da um, sodniki niso ljudje, ki jim lahko pridigamo in razlagamo. To so ljudje, ki imajo veliko izkušenj, ki imajo malo časa, ki težko potujejo, ampak ki imajo sami znanje. In če jih želimo spodbuditi, potem jih moramo um, spodbuditi, da se začnejo ukvarjati z konkretnimi novimi elementi. Uh, Tukaj imamo različne možnosti izmenjave izkušenj, različne priložnosti za izmenjavo, ni ne samo um, virtualne, ampak tudi osebna srečanja. Vendar na osnovi konkretnih primerov, konkretnih zadev, ki so novi, lahko dosežemo strokovno rast teh pravosodnih delavcev, pri tem pa jih moramo spodbuditi, da sami premislijo o tem, kaj so se naučili skozi svoje poklicno življenje in kako se lahko um, pozitivno odzovejo na izzive v Evropi. Kot vidite, želimo vključiti nekaj novega v tradicijo tečajev, ki že sedaj obstaja in ki se nam ne zdi ravno učinkovita. Vemo, koliko sredstev je na voljo. In treba se je vprašati, kot je zapisano v sporočilu, o kakšna bi bila potreba po neki centralni inštituciji, ki bi to uravnavala na evropski ravni in sicer po sistemu od spodaj na vzgor in ne obratno. Torej, če ne bomo imeli neko evropsko razmišljanje med eh, pravosodnimi delavci, da enostavno ne bomo naredili Evrope. Tukaj ne gre samo za evropski pravosodni sistem, gre za razvoj evropske enotnosti. Köszönjük, eh, kivételes pontosságát és eh, tartalmas. Hvala lepa, da ste se držali odmerenega časa. Hvala lepa za zelo dober uvod. Sedaj pa dobi besedo gospa komisarka Georgijeva v imenu komisije. You, uh, Najlepše hvala, gospod predsedujoči, in hvala tudi za zastavljeno vprašanje v imenu komisije. Zelo sem vesela, da lahko z vami razpravljam o tej temi v Evropskem parlamentu. Komisija se eh, zauzema za boljše izobraževanje ne le eh, sodnikov in tožilcev, ampak tudi drugih pravosodnih delavcev. Vzpostavljene so bile različne povezave in stiki z različnimi mrežami in združenji države članice seveda igrajo tukaj bistveno ulogo in so glavne odgovorne eh, za izobraževanje sodnikov, tužilcev in drugih pravosodnih delavcev. Seveda komisija mora ugotoviti, eh, kakšne vrste sredstev in koliko jih je potrebno za eh, splošne izobraževanje na evropski ravni na tem področju in seveda se to navezuje za novo finančno perspektivo. Seveda pa je do takrat treba narediti več in bolje upravljati obstoječa sredstva, ki so že na voljo. Uporabili smo že določene poti, da bi to povezali z finančnimi programi, vendar pa naj dodam, da v že nekaj let eh, prosimo. Eh, udeležnike, da pripravijo več programov, vendar moram reči, da je bil odziv precej um, slab in uh, komisija obžaluje, obžaluje, da je zelo malo uh, dobrih uh, projektov bilo uh, pripravljenih za izobraževanje uh, odvetnikov iz vrševalcev ali tolmačev na sodiščih. Seveda se zauzemamo za čim večjo možnost izmenjave informacij med pravosodnimi delavci. Potrebne so študije, da bi eh, komisija bolje ugotovila, katere eh, elementi zadevajo vse pravne poklice, katere pa eh, se nanašajo na posamezne pravne poklice da bi eh, oblikovali eh, skupno eh, kulturo v pravosodju. Komisija pripravlja tečaje o primerjalnem pravu in približevanju pravnih sistemov v okviru akcijskega načrta. Ugotovili smo, da moramo bolje strukturirati evropsko izobraževanje pravosodnih delavcev in komisija sedaj ugotavlja oziroma raziskuje, kakšne aktivnosti so potrebne na tem področju, kakšna urodja so za to potrebna, eh, kakšen učinek bo to imelo na evropski ravni, kako ocenjujemo raven kakovosti, kako lahko uporabimo dobre prakse in kako prenesemo znanja, kako lahko pravosodnim delavcem omogočimo informacije o eh, evropskem pravu, ampak tudi, kako jih eh, naučimo eh, drugih eh, veščin, ki so potrebe, naprimer eh, jezike, eh, razumevanje eh, čezmejnega bančništva in podobno. Torej, eh, osredotočiti se moramo na potrebe naših državljanov. Eh, seveda eh, bomo uporabili povratne informacije iz obstoječih sistemov, da ugotovimo, eh, kaj je potrebno spremeniti in vse to poteka v okviru zagotavljanja boljše zakonodaje. Na osnovi tega bo leta 2011 komisija pripravila sporočilo. V tem sporočilu bomo tudi podali predloge za financiranje tega področja in moramo reči, da je komisija Eh, zelo ambiciozna v primerjavi z razpoložljivimi sredstvi. Seveda bomo lahko o eh, nadaljem izobraževanju pravosodnih delavcev še razpravljali in to, te razprave bomo vključili tudi parlament. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepše hvala in sedaj v imenu političnih skupin začenjamo z prispevki. Z gospodom Svjevkom. Imate dve minuti. Najlepše hvala. Gospa komisarka, načelo medsebojnega priznavanja je bistvenega pomena, ne moremo pa ga izvajati brez zaupanja v pravne sisteme drugih držav. In ta vrednost lahko nastane le, če se bomo med sabo poznali in razumeli, če bomo razumeli kulture evropskih pravosodnih sistemov. To pa lahko podpremo z politiko, ki bo temeljila na izmenjavi izkušnjem, na mobilnosti, na študijskih obiskih in izobraževanju za eh, sodnike in druge pravosodne delavce. Razlog razen tega pa je treba posodobiti učne načrte na eh, fakultetah. Potrebujemo mreže na evropski ravni, ki bodo povezovale različne pravosodne sisteme. Glede na kontekst izobraževanja potrebujemo eh, mul, večjezični portal, eh, Eh, ki bo omogočal dostop do podatkovnih baz, do informacij in eh, ostalega, kar bo državljanom pomagalo reševati pravne probleme. Uporaba eh, pravnih registrov in preproste smernice morajo biti na voljo. Evropski parlament mora biti v celoti vključen v pripravo in sprejem načrtov iz izobraževanja še zlasti eh, v pripravi pilotnih projektov v skladu z 81. in 82. členom pogodbe. Ravno tako je pomembno, da se komisija posvetuje z parlamentom pri ustanovitvi novih inštitucij na osnovi obstoječih eh, mrež, še zlasti eh, Evropsko akademijo za pravosodje in eh, Evropski pravos, Evropsko pravosodno mrežo. Na ta način bomo lahko bolje in hitreje reševali čezmejne spore in eh, dosegli eh, boljše življenje za naše državljane. Eh, eh, gospa Geringer de Odenberg. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, že drugič sem članica odbora za pravne zadeve Evropskega parlamenta in zavedam se pomena tega vprašanja. Vzpostavitev Evropskega pravnega prostora, pravosodnega prostora je seveda nemogoča, če nimamo usposobljenih pravnikov. Prav gotovo igra mm, jo pravosodni delavci bistveno vlogo pri tolmačenju in zaščiti evropskega prava, ki se seveda lahko tudi krši na nacionalni ravni. Iz tega je samo po sebi razumljivo, da morajo sodniki dobro poznati evropsko pravo. Danes pa žal temu ni vedno tako. Uradno evropsko pravo Eh, ima eh, precedenco pred nacionalnim pravom, vendar pa se to vedno ne upošteva. Podprla bi izobraževanje sodnikov v organiziranem formatu ali na eh, Evropski pravni akademiji ali pa na neki mreži za izobraževanje. In zaradi tega mislim, da mora Evropska unija temu nameniti več finančnih sredstev. O tem je treba upoštevati pri novi finančni perspektivi od leta 2013 do 2020. Hvala lepa, da ste se držali časa, gospod poslanka. Sedaj po imenu Alde, Diana Wallis. Prosim. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Kolikor nas je tukaj še ostalo iz odbora za pravne zadeve, se vsi zauzemamo za štokholmski akcijski načrt, ampak nima nobenega smisla, če mi tukaj sedimo v Bruslju ali v Strasburu, sprejemamo nove zakone, medtem ko. Eh, sodniki v eh, državah članicah ne poznajo tega, eh, teh zakonov in jih ne znajo tolmačiti. In situacija ta hip res ni dobra. Veliko zahtevamo od nacionalnih eh, sodno, ko poznati mora nacionalno pravo, evropsko pravo, tujo pravo, vsa prava držav, članic, 27 poznati morajo Eh, znati morajo tu jezike in znati primerjati različne pravne sisteme. To seveda zahteva veliko denarja, časa, pravzaprav veliko življenj. In to bomo zelo težko dosegli z obstoječimi Eh, sodniki pri najboljši volji. Enostavno nimajo časa za to. Eh, lahko veliko naredimo eh, z raznimi programi in vseživljenjskim izobraževanjem, vendar nam morajo pomagati tudi države članici. Rada bi se pa ozrla v prihodnost. Mladi študenti prava bodo jutri sodniki in na nje se moramo osredotočiti, da jih danes ustrezno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 predsedujoči komisarka, dame in gospodje, predpogoj za eh, dobro funkcioniranje evropskega pravnega prostora je medsebojno priznavanje sodb in medsebojno razumevanje ter zaupanje eh, sodnikov, eh, pravosodnih delavcev in državljanov. Prav gotovo ne smemo pri tem nikakor iz postavljati na kocko pravne varnosti naših državljanov. In zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da ustvarimo najboljše možnosti za izobraževanje pravosodnih delavcev in eh, jim omogočimo, da bolje razumejo eh, ne le nacionalno, ampak tudi evropsko pravo. Potrebujemo seveda tudi neko mrežo strokovnih izobraževalnih organizacij, ki bo eh, organizirala ustrezne tečaje na tem področju. Z takimi investicijami bomo eh, dosegli zastavljene cilje in to je nujen strošek, eh, če želimo izboljšati zadovoljstvo in pravno varnost za vse državljane. Kasem sepen, eh, Paška. Hvala lepa. Hvala, gospod Paška. Pustili smo vas, da ste povedali do konca. To smo naredili z veseljem. Predvsem glede na to, da gospoda Baldasareja ni v dvorani, ki bi spregovoril kot zadnji, ampak preden zaključimo seznanom, dobi besedo še gospa Vikstrom v imenu skupine Alde. Tak, fru komisionar. Vor upjifti, a ti sam. Najlepši hvala, gospod eh, predsedujoči. Uh, Naša skupna naloga je, da oblikujemo Evropo prihodnosti, ki bo temeljila na skupnih vrednotah in medsebojnem razumevanju ter spoštovanju razlik, ki pravzaprav predstavljajo skupno moč. Če želimo to doseči, če želimo oblikovati te vrednote, jih ustvariti, to ne bomo naredili za zakonodajo, to bomo naredili mi za srečevanje med ljudmi. Pomembno je, da ženske in moški, ki opravljajo pravne poklice, se bolje spoznajo, kajti na osnovi osebnih stikov se ljudje najbolje naučijo spoštovati razlike, jih razumeti, kot tudi vse njihove splošne tradicije in eh, navade. Zaradi tega potrebujemo medsebojno pomoč, učenje eh, v Evropi, eh, zaradi tega moramo omogočiti, da se pravosodni delavci, ki so um, glavno gonilo naših pravnih sistemov, da se med sabo srečujejo. In zaradi tega komisijo pozivam, da uh, naprej dela v to smer. Eh, Hvala lepa. Besedo dajem ponovno gospe Georgijevi. Namreč nihče se ni javil v postopku Catch the Eye. Lepo prosim, gospa komisarka, da zaokrožite to razpravo. Thank you. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Elementi, ki ste jih tukaj izpostavili, so zelo v skladu z nameni komisije. Ta namreč namerava v največji možni meri podpreti mreženje, ki bo omogočilo pravosodnim delavcem, da dosežejo potrebne znanja in veščine in istočasno, da se vzpostavi neka platforma na evropski ravni in da se vključijo eh, različne um, Eh, institucije, kot so Evropska eh, pravna akademija, eh, Evropska mreža svetov za pravosodje in podobno. Osredotočiti se moramo na prihodnost, to ste mnogi rekli. In komisija se s tem več kot strinja. Vprašanje pa je, kako naj to izvedemo, kako naj pripravimo te. Eh, izobraževalne programe v letu 2011. Eh, bomo o tem govorili v naši sporočilu, navezujoč se na naslednjo finančno perspektivo. Potem je pa tukaj še nekaj eh, posebnega. Želela bi vas eh, obvestiti, da bo 16. julija začel delovati portal e-pravosodja in tukaj gre seveda za boljšo uporabo evropskega prava, ampak tudi za uh, večje zaupanje evropskih državljanov, tako da se lahko zanesemo na uh, skupne izboljšave, ki bodo na koncu v korist državljanom. Naj se tukaj torej ustavim, gospod eh, predsedujoči. Vi tukaj sedaj prvič v svojem mandatu predsedujete. Eh, zelo, zelo dobro vam gre. Začeli smo točno pet minut čez deveto in očitno bomo končali pet minut pred 12. uro. Čestitam vam in želim vam pri. Eh, naslednjih vodenjih sej, da boste enako organizirani in uspešni kot danes večer. Eh, eh, Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka. Sam si želim, da bi sodelovanje med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom ostalo.